krovno zakonodajo. Kristalno jasno mora biti to, da na območju Evropske unije velja pravo Evropske unije. Hvala lepa, eh, gospa komisarka. Skoraj nam je uspelo zaključiti sejo pred 11. uro. Zahvaljujem se kolegom za disciplino, zahvaljujem se uh, eh, Ašerjem in uh, drugim sodelavcem parlamenta. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Razprava je zaključena, seja se bo ponovno začela v četrtek 16. februarja od 9. do 2. ure, uh, od um, 3. do 4. ure. Dnevni red imate na spletnih stranih parlamenta. Vsem skupaj želim lahko noč in veliko sreče.